je gospod Klod. Gospod Klod Rolin. Pojste. Er? Monsieur Rolin Klod. Gospod Klod Rolin. Dame la présidente. Er? Gospa predsedujoča. Direktiva o napotenih delavcih je ena zelo občutljivih tem, tako za delavce kot za delodajalce in to še zlasti na področju gradbeništva in prevozništva. Vsak dan se name obračajo delodajalci in državljani. Socialni dumping je prava rana, eh, zaradi katere se razvija zavračanje tega evropskega projekta in proti temu se je treba odločno boriti. Izvedbena direktiva naj bi popravila nekatere šibkosti direktive o napotenih delavcih. Poleg tega je nujno to prenesti v nacionalno zakonodajo. In to je treba narediti ambiciozno, zato da bomo zagotovili zaščito pravic delavcev ter eh, prekinili z zlorabami, goljufijami in nelojalno konkurenco. Nacionalni organi in evropski organi se morajo pri tem eh, nasloniti na izkušnje in znanje socialnih partnerjev. In zato je treba čim prej predvideti možnost za delno revizijo te direktive. Nächste Redner.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 Izvolite. Torej, želim začeti z grozljivim citatom. Ne želimo si ljudi z drugačno kulturo in navado, ne želimo jih med nami. In eh, to sem slišal na mačarskem to ni nekaj, eh, kar je povedal nek ekstremistični politik, ampak eh, naš premijer Viktor Orban v Parizu je včeraj. To je rasizem in to je nespremljivo. To je nekaj, kar žali eh, francoze in nedavne žrtve. Premijer Mačarske smatra priseljence za izvor vsega zla in nima mesta med voditelji. Sam sem bil v Parizu in videl sem, da ni šlo za izključevanje kogarkoli, ampak za zaščito evropskih vrednot in idealov. Zato v tem Evropskem parlament, parlamentu moramo povedati, da uh, Orban ne govori v imenu vseh uh, eh, Mačarov. Mi še vedno verjamemo v liberte, egalite in fraternite. Gospod Džambaski, prav tako za eno minuto. Ja, Anhel Džambaski. Gospod Džambaski. Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми колеги, на фона на събитието. Госпа председуюча, драги колеги, в контексту недавних догодков из Париза, ob teh islamističnih napadih na evropske vrednote, me skrbi perspektiva tisočih priseljencev, ki skušajo priti v Evropsko unijo in ki bodo vstopili v Bulgarijo. Uh, Zato moramo pregledati sistem možnosti za prihod v Evropsko unijo na podlagi naših vrednot. Bolgarija si ne more privoščiti, da sprejme na svoje ozemlje na tisoče nezakonitih priseljencev, ki nimajo statusa begunca. Potrebujemo skupno varnostno politiko in politiko, ki bo zagotovila našo varnost ter varnost naših vrednot. Rečejo. Hvala lepa. Naslednja je gospa Besera Bastereča. Izvolite eno minuto. Si, gracias, ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. V Venecueli so politiki preganjani, se cenzurirajo eh, tisk in internet, eh, mučenje, um, uboj eh, predstavnikov opozicije, to se sistematično izvaja. Države, kot je Belgija, so priznale to vrstno delovanje. Leopold Lopes je že mesece nezakonito zaprt. Ta parlament se je tudi množično izrekel proti temu in obsodil ta sistem. Vendar pa uh, me preseneča, da je na stotine parlamentarcev uh, Eh, se je izreklo proti in zato bi želela, da naš parlament dejansko obsodi tako delovanje in skuša pritisniti na venezuelsko vlado zato, da bo ponovno vzpostavila državljanske pravice za svoje državljane. Tukaj imam tudi slike oseb, ki. Uh, Aldi Moreno, to je zate in tudi za tiste, ki te podpirajo in ki v tvojem imenu govorijo tukaj v parlamentu. Eh, zato bomo ustrajali in skušali narediti to, kar je treba storiti. Gospod Neoklis Silikiotis, izvolite. Najlepše hvala. 6. januarja je Turčija izdala nov naftex eh, oznanilo, katerega cilj je izvesti eh, sezmične raziskave v teritorijalnih vodah eh, Cipra do 6. aprila. To seveda izpodbija vsa prizadevanja za reševanje ciprskega vprašanja. Evropska unija tukaj ne ukrepa na noben način in moramo uh, več narediti, da bo uh, Turkija spoštovala naš uh, zadnjo rezolucijo, uh, tako da se Turčija umakne iz. Um, ekskluzivne eh, gospodarske cone in da neha um, kršiti našo suverenost eh, ter eh, se upoštevajo eh, licence za črpanje v tem območju za različna podjetja. No, Gospod Jordi Sebastian. Gospod Sebastian. Ta, queridos colegas, Gospa predsedujoča, dragi kolegi, 15. januarja lani je Evropska agencija za zdravila eh, sporočila pozitivne novice glede hepatitisa C. Eh, in to veliko veselje za pacijente, pa žal ni dostopno tudi španskim državljanom, saj je vlada omejila dostop do tega zdravila samo kakšnim 6 do 7 tisočem bolnikom, čeprav bi eh, ga potrebovalo vsaj 30 tisoč bolnikov. In zato pričakujemo odgovor, kako to, da španska vlada rešuje banke, hkrati pa krati življenja. Kako to, da so druge vrednote več vredne kot človeško življenje? In eh, medtem, ko španski državljani umirajo po krivdi svoje vlade, je ta samo pajdašica Evropske unije. Gospod Tim Eker, pravijo nam, da moramo ostati v Evropski uniji zaradi eh, zaposlovanja. A boste to rekli eh, našim eh, prebivalcem, eh, ki jih je v moji skupnosti 220 eh, tisoč, ker so, eh, je zaprla elektrarna. In to je, se je zgodilo v imenu ehm, zaščite podnebnih sprememb. Gospoda Milibanda moramo vprašati, zakaj ni nič naredil, da bi zaščitil ta delovna mesta. Laboristi ne podpirajo naše lokalne skupnosti. In v maju vas bodo obsodili zaradi eh, svoje, vašega delovanja, ker niste zaščitili delavnostev v Združenem kraljestvu. Hvala lepa. Šolten Balco. Köszönöm a szót. A dél... Gospa predsedujoča, hvala za besedo. Eh, gradnja plinovoda Južnega toka prinaša alternativne možnosti dobave v Evropo in tudi večjo varnost. Vendar pa uh, liberalna in nelojalna konkurenca v Evropski uniji je priprečila, da se ta plinovod zgradi. Uh, In tako uh, se, je, uh, ome, se je dobava omejila le na Nemčijo. To uh, sicer ni problematično, vendar. Šarže eh, uh, d'Affer uh, eh, Združenih držav Amerike na Mačarskem je izjavil, da bi ta plinovod ogrozil varnost dobave Evropski uniji. Ravno zaradi tega, ker to ni v interesu ZDA. Evropska unija se mora enkrat za vselej odločiti, v čegavem interesu je južni tok. Uh, v tej globalni igri moči ali bo Evropska unija se postavila na stran Združenih držav Amerike ali pa bo poskrbela za interese interese svojih državljanov. Hvala lepo, gospođo predsednica. Hvala, gospa predsedujoča. Kot nekdo, ki se zauzema za vladavino prava, zahtevam od Evropske eh, komisije, da zahteva od eh, Srbi eh, spremembo zakona o vojnih zločincih, ki je stopil eh, v veljavo leta 2010, v nasprotnem ne bo mogla nadaljevati svojo evropsko pot, ki jo je začela, ker ogroža suvereniteto Evrops, eh, Hrvaške in njenih državljanov. V skladu s tem zakonom eh, Srbija lahko sodi hrvaškemu državljanstvu, državljanu, ki je zagrešil zločin proti drugemu hrvaškemu državljanu na hrvaškem teritoriju. To je v nasprotju z mednarodnim pravom in kako absurdno je to, eh, se eh, eh, kaže v dejstvu, da je Veljko Marič hrvaški državljan že pet let v zaporu. Eh, zato eh, pričakujem od Evropske komisije, da takoj zahteva od Srbije ničnost tega zakona in da se eh, Velika Mariča dodeli Hrvaški in se mu tam pošteno sodi. Danke, Frau Petir. Hvala. Gospod Irži Pospešil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 Mislim, da smo se na evropski ravni uspeli poenotiti in podpreti tudi podjetnike, ki tako lahko iščejo delo ne samo v svoji domovini, pač pa lahko delujejo na ravni celotne Evropske unije. Če bomo zbližali predpise, potem mislim, da bodo zlasti mala in srednje velika podjetja, pa tudi velika podjetja imele večje možnosti, da ustvarijo nova delovna mesta. Pozdravljam eh, to direktivo in mislim, da bi še naprej morali spremljati, kako se izvaja in da bi morali poskrbeti za širitev zakonodaje o javnih naročilih. Stiller. Gospa Katrin Stiller. Eh, danes sem eh, želela izpostaviti tragično trgovanje z ljudmi zlasti otroki trgovina z ljudmi je najhitrejše eh, rastoča kriminalna dejavnost na svetu ena cela dva milijona e, ljudi je žrtev na leto in okrog sedemindvajset milijonov ljudi na svetu živi v pogojih suženstva. To je grozovito. Eh, no Child Taken je kampanja, ki eh, se zauzema eh, za boj proti trgovini z otroki ter zagotavlja otrokom veščine ter izobrazbo tako, da jih zaščiti naj samo povem, da se vsakih 30 sekund trguje z enim otrokom in v tem času, ker sem govorila, trije otroci eh, so bili žrtev te trgovine. Zagotoviti moramo, da se otroci po vsem svetu varni in zaščiteni. Hvala. Gospod Alfred Sant je naslednji. Hvala, gospa predsedujoča v nekol, v zadnjem času smo uh, razvili uh, veliko varno za evropsko območje, ki temelji na uh, finančni uh, moči držav članic. Imamo uh, celo uh, vrsto parametrov, s katerimi uh, merimo moč evra. In to je dalo uh, jasno sliko, da uh, je evro močan. Vendar uh, postavlja se vprašanja Grčije je. Tukaj gre za politično vprašanje. Evro je premočan, da bi padel in to je njegova glavna moč, pa tudi glavna šibkost. Ta projekt eh, temelji na ogromni eh, mehki moči, ki jo ima Evropska unija, ampak ugotavljamo, da evropsko, eh, evropsko območje ni tako, da bi lahko bilo solidno. Eh, razlike se povečujejo in uporaba tehničnega pozitivizma eh, je pravzaprav neke vrste vrste politični fetišizem. To pa zmanjšuje našo mehko no-, moč. Treba je eh, postaviti nove politične, ne pa tehnične temelje. Hvala lepa. Gospod Joachim Starbati je naslednji. Gospa predsedujoča, Poročal bi rad o svojem doživetju v bruselski pisarni. Videl sem, kako se je ogasnila luč, skušal sem ugotoviti, kaj se je zgodilo. Nenadoma se je luč spet prižgala. Po pol ure se je zgodilo isto. Zdaj razumem. Očitno imam inštalirano napravo, ki ugotavlja, ali je nekdo v prostoru ali pa je nekdo pozabil ugasniti luč. Ne vem, ali s tem privrčujemo kaj elektrike, ampak zaradi tega moramo ustati in mahati z rokami, da signaliziramo, da smo tu. Če želite, da moramo v naši pisarni mahati, potem predlagam, da bi poskrbeli za to, da bomo lahko zvečer še nekak na drug način izvajali šport. Preverili bomo, ampak mislim, da se da gibati tudi drugače, tako da iz ene pisarne hitro hodite v drugo, naprimer. Naslednji govorec je gospod Iljan Kjučuk. Uvažajem gospodu predsedatelju, uvažajem kolegi Kustiče. Spoštovana gospa predsedujoča, dragi kolegi. Ob tem, kar se dogaja, ob tem šoku, ob terorističnem atentatu v Parizu, eh, govorim tudi sam. Ta atentat naša stranka seveda obsoja. Eh, saj se zauzemamo za multikulturnost in za raznolikost. In v zvezi s tem bi želel govoriti o dejanju, ki je zelo podobno in do katerega je prišlo v Bolgariji in ki sem ga omenil že na novembrskem zasedanju. Gre za Eh, nezakonito dejanje, ki ga je ugotovila volilna komisija v moji državi, zato ker sem uporabil nekaj besed v svojem maternem jeziku ob govoru v bolgarščini in to je kršitev desetega člena konvencije o človekovih pravicah ter eh, devetega člena, ki govori o zaščiti človekovih manjšin, ter členov 11 in 12, ki govorijo o temeljnih eh, pravicah. Evropske unije. In to govorim zato, ker se to dogaja v moji državi in ker je to v nasprotju z evropskimi vrednotami. Zdaj pa Matt Carthy. Hvala, gospa predsedujoča zato, da bi Irce prisilili, da plačujejo 43 odstotkov evropske bančne krize, je vlada v Dublinu uvedla veliko novih dajatev, ki so povzročile trdo življenje mnogih družin. Ti davki niso izboljšali storitev. Nepošteni so in najdražje, največjo ceno plačujejo najrevnejši. Irci so že pokazali, da imajo tega dovolj. Videli smo, da je prišlo do pohoda proti zadnjim davkom. Čeprav vlada pravi, da gre za vodne dajatve, Irci vidijo, zakaj gre. To je davek, ki je mnoge družine potisnil čez rob. To je še eno breme, ki ga morajo prenašati. Zdaj vidimo, da so bile uvedene kapice. To kaže, da gre zgolj za napad na irske družine. To ni nobena vodna dajatev. Zato želim javno povedati, kaj se dogaja, tako kot je bilo to povedano na ulicah Irske. Temu se bomo uprli, želimo si politiko, ki bo temrlila na blagini in smo proti slepemu vrčevanju. Hvala lepa. Gospa Karima Deli. Chers collègues, dragi kolegi, včeraj smo bili v Parizu, v Evropi in v svetu v milijonskem številu tisti, ki smo želeli povedati, da nas ni strah, ki eh, smo se postavili v bran našim vrednotam proti napadu na svobodo tiska in izražanja in povedali smo, da želimo, Eh, ostati skupaj in ta želja je priložnost po strahu, ki smo ga doživeli, tako da smo včeraj v raznolikosti izrazili to željo, da želimo skupaj stopati naprej po skupni poti in zato je treba še bolj kot kadarkoli prej graditi to skupno, vključujočo Evropo, v kateri bo vsak našel svoje mesto, Evropo, v kateri ne bo nihče ogrožen, zato ker je novinar, zato ker je žid, zato ker je musliman, ker je policaj ali priseljene konec. Nekateri se bojijo amalgama, drugi se bojijo varnosti in um, zaradi varnosti. In ta strah je razumljiv, glede na to, kar se je v zadnjih dneh zgodilo. Vendar pa želimo povedati, da smo močni, zato ker smo vsi skupaj in tako nas ni treba biti strah, saj bomo vsi skupaj gradili prihodnost uh, naše družbe. In um, naj povem ob tem mehiški pregovor. Skušali so nas izruti, vendar pa smo mi seme, seme demokracije in seme svoboščin. Hvala, gospa Đulija moj. Gospa predsedajoča, danes želim opozoriti na nevarnost, ki ogroža majhen otok sredi, sredozemlja, ker je veliko favne in flore, to je Sardinija. Kmalo bi lahko bila polna radioaktivnih odpadkov. Potem, ko so nam usilili uh, vojaške baze, um, uran, svinec, zdaj pa bi lahko jedrski odpadki ogrožali um, zdravje državljanov. Po par dneh, Po odlaganju vidimo, da nam vlada noče povedati, kaj in v kolikšnih količinah se hrani. Čas je, da nekdo, v prvi vrsti Evropa, spreme predpise in prepreči usodo tega otoka, ki bi lahko osta, postalo prvo odlagališče v Evropi. Zato zahtevam kot komisije, da posreduje, preden bo prepozno. Hvala. Danke, Hvala lepa, gospod Lampros Fontulis. Hvala. Dragi kolegi, gospa predsedujoča, Evropa je v situaciji velikega nasilja. Vsi obsojamo nasilje in terorizem. Žal pa v Grči ni tako vse odkar smo bili izvoljeni za poslance, dobivamo grožnje. Stopili smo tudi v stik z ministrom za javni red, zaprosili za zaščito nas in naših asistentov. 24. decembra je neznana oseba naše prostore purisala z sovražnimi sloganji. Policija je bila obveščena o tem. Prav tako so potaknili bombo. Tako mediji kot stranke v naši državi ostajajo tiho. Mi želimo podpreti Evropski parlament. Želimo, da grška vlada končno namesti stražo pred našimi prostori, da bomo končno lahko delali v miru. Dva Naša poslanca sta novembra 2013 že umrla zaradi terorističnega napada. Upam, da sta to bili zadnji žrtvi. Hvala lepa, gospod Georgios Kircos. Hvala, gospa predsedujoča. Grčija bo 25. januarja imela nove volitve in mednarodni mediji so ponovno začeli govoriti o možnim izčlenitvi Grčije iz evrskega območja. Nekateri pravijo, da za to obstaja 25 odstotna možnost. Če bomo Grki in Evropejci držali skupaj, bo po mojem mnenju vse v redu. Kaj moramo zdaj narediti? Najprej Držati se moramo tega, o čemer smo se že dogovorili. In drugič, prestrukturirati moramo naš dolg z 30 na 50 let. Če bomo učinkoviti, bomo dejansko lahko poskrbeli za to, da ne bo negativnih učinkov na naše gospodarstvo. Hvala lepa. Hvala lepa. Opravičujem se, če sem vas prezgodaj prekinjala, čas ni bil pravilno nastavljen. Gospod Daniel Buda, ki ga pa ne vidim, gospa Tun und Hohenstein, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Verjetno poznate položaj ko se dogaja, da v nekaterih državah članicah vlade skrbijo za človekove pravice. V drugih državah pa vidimo, da posameznike vračajo v njihove države izvora. Želim spregovoriti o primeru Murad Beka Ketebajeva ki ga želijo iz Španije poslati v njegovo državo izvora. Zato pozivam vse, da ne pošiljamo ljudi, ki so v nevarnosti, ki jim grozi ne človeško ravnanje z njimi, trpljenje, mučenje. Poskrbeti moramo, da tisti, ki dobijo azil v eni od držav, bodo dejansko zaščiteni v celotni Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Tun Hoenstein. Gospod Buda, v naslednjem krogu boste na vrsti. Gospod Tonino Picula je zdaj na vrsti. Hvala, gospod predsedojočo. Za novo leto mi je ukinjena kategorija tradicionalnega malega ribolova za osebne potrebe. Več kot deset tisoč malih ribičev nimajo več pravice, da za tradicionalnimi metodami preživijo na otokih. In življenje na otokih je že itak eh, zelo težko zaradi slabe prometne povezanosti. Od uh, rib, uh, fondi in uh, njihova zaščita ni vprašljiva zadeva. Vprašljivo pa je, zakaj eh, se eh, ta kategorija eh, ribičev za to smatra odgovorno. Zlouporaba je vedno bila prisotna, vendar boljša je kontrola kot prepoved. V evropskem zakonodaji poznamo samo športni in profesionalni ribolov, vendar v strategiji ribarstva za Jadransko in Jonsko morje se jasno opredeljujejo različne vrste ribolova. Tradicionalni mali ribolov je predvsem eh, način življenja, de, identitete in predpogoje za preživetje. Zato moramo narediti vse, da ga zaščitimo in ohranimo. Danke, denek. Hvala lepa. Gospa Kašita Kenge. Grazie. Eh. Hvala, gospa predsedujoča. Evropa, ki je govorila o Parizu, mora biti koherentna in prevzeti naloge za demokracijo in svobodo izražanja in zaščititi vse pred skrajneži. Afrike ne smemo pustiti same. Pred par tedni je bila podeljena nagrada Saharov dr. Mukvegejo. Pred nekaj dnevi pa so zamrznili račun njegove bolnišnice. Evropa mora poslati močan signal, se zauzeti proti grobi kršitvi človekovih pravic, kot se je zgodilo tokrat v Demokratični republiki Kongo. Evropa, ki je govorila o Parizu, ne sme pustiti same Nigerije, ker se dogajajo grozodejstva brez. Konca strani skupine Boko Haram in veseli me, da je parlament danes prejel odločitev, da bomo še govorili o tem V tem trenutku je bila napadena vas v Kamerunu in tudi na to se moramo odzvati. Ne smemo ubiti upanja deklici, ki je pred nekaj dnevi pokazala pogum in ni hotela sprejeti tega, da bi se pustila razstreliti, zato se je predala. Evropa more biti tam in to s pomočjo mednarodnih sil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa King gospod Markus Precl. Gospa predsedojoča, dame in gospodje. Rad bi izrazil globoko spoštovanje za novinarje in karikaturiste, ki so opravljali svojo nalogo v naši liberalni družbi in bili zaradi tega umorjeni. Novinarji, ki so bili umorjeni in druge žrtve, ki so bile umorjene zato, ker so del naše družbe, ki jo ti teroristi tako zelo sovražijo. Zato so žalje sorodnikom in prijateljem žrtev. Skrbi pa me Evropa, ki se sama zdaj ukvarja s tem, da kaže s prstom na krivca, namesto za to, da bi poskrbela za to, da ukrepa proti tej majhni, ampak zelo radikalni skupnosti. Zato se zdi, da nekateri raje debatirajo o tem, katere bodo naše vrednote. Potrebujemo razpravo in, in, o tem, katere so naše vrednote zato, da bo ta družba močna proti skrajnežem, ki nas skušajo preplaviti s terorjem. Hvala lepa. Gospa Angelika Mlinar je naslednja. Hvala, gospa predsedujoča. Po tragičnih dogodkih v Parizu čutimo prizadetost, žalost in strah. Bojimo se, da ne bomo vedeli, kakšne bodo posledice dogodkov prejšnjega tedna na naše nadaljne življenje. Videli smo, da sta svoboda in demokracija vrednoti, ki jih je treba braniti. Svobodna družba je nekaj, za kar se splača zauzeti. Vedno in proti vsem grožnjam iz vseh smeri, kajti liberalna demokracija je zelo občutljiva rastlina, ki jo je treba zaščititi. Uvajanje smrtne kazni ali pa zaostritev eh, politike priseljevanja, kot to slišimo zdaj z desnice, to ne samo, da so napačne odločitve, to je tudi grožnja svobodni družbi, v kateri živimo. To, kar potrebujemo, je več demokracije, več različnih mnen in potrebujemo pogum, da bomo to tudi zaščitili z ustreznimi sredstvi. Hvala lepa. Hvala, gospa Mlinar. Gospod Daniel Buda je zdaj na vrsti președinte <clears throat> doresc să atrag atenția asupra unei situații inacceptabile pentru. rugby opozoril na to, da se Romunijo obravnava kot državo drugega razreda. Leta 2007 smo postali članica, videli pa smo, da še nismo v šengenskem območju. Danes naše meje izpolnjujejo vse pogoje, vse tehnične pogoje, kar so pristojni tudi priznali. Romunija prispeva k varnosti in stabilnosti, kljub temu pa vidimo, da nam odrekajo vstop v šengensko območje brez pravih razlogov. To se mi zdi, da je nespremljivo za Evropo, ki pravi, da je svobodna. To je ovira za naša podjetja in to vpliva tudi na potovanje državljanov in blaga. Zato je treba jasno povedati, Romunija mora skupaj z drugimi državami članicami EU biti obravnavana enako. Menimo, da je zato vstop v šengensko območje ne samo pravica Romunije, ampak tudi dolžnost Evropske unije. Gospod Peter Nidelmüll. Um, 2011-ben ez a ház elfogadta. Hvala lepa. Leta 2011 je bila sprejeta strategija za Rome. Ogromno dokumentov je bilo od takrat sprejetih, vendar pa se ni nič spremenilo. Danes v Evropi in v Evropski skupnosti vidimo, da romska skupnost, tako glede bivališč, kulture, Na vseh teh področjih so Romi diskriminirani. Nimamo občutka, da bi Evropski parlament ali Evropska komisija obravnavala položaj, kot bi ga morala. Ne vem pravzaprav, kdo je odgovoren za romska vprašanja pri Evropski komisiji. Govorimo o evropskih državljanih, tako kot ste vi, gospa predsedojoča, ali kot sem jaz. Zato se obračam na Evropski parlament in Evropsko komisijo. Prosim, da se z vprašanjem Romom ukvarjamo na bolj učinkovit način. Danke. Hvala lepa, gospod Niedermüller. Zdaj pa gospa Beatrix von Stopp. Gospa predsedujoča, hvala lepa, dragi kolegi. Ne samo politiki so tisti, ki se ukvarjajo s politiko, že samo ena beseda zadošča. Grexit je nekaj, kar uporabljajo za zavajanje voljivcev. Gre za tiste, ki govorijo neresnice o Grčiji in zavajajo Grke. In Grkim pravijo naj ne volijo Sirize. Gre za demokratično državo in zato se mi zdi posebno nedemokratično in nespremljivo. Evro naj ne bi deloval, mi vidimo, da prihaja do težav tudi z demokracijo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 Izrazi solidarnosti strani drugih narodov so pokazali, da se francoski ljudje ne pustijo prestrašiti in da so združeni v boju za zaščito individualnih pravic in strpnosti. In zato se moramo vsi združiti proti verski nestrpnosti in moramo biti močni zato, da se bomo učinkovito borili proti terorizmu in da bomo izkorenili globoke razloge za take dogodke. Zato moramo izraziti podporo eh, svojcem in drugim, ki eh, so jih ti dogodki prizadeli. Že svi Šarli, tudi jaz sem Šarli. Hvala, gospod Hugues Baje. Hvala, gospa predsedujoča iz intervjuja s predsednikom Evropske centralne banke, eh, ki je bil objavljen v decembru mesecu, izhaja, da je evrsko območje v nevarnosti za deflacijo. Poleg tega um, se ugotavlja, da so morda naftni krogi temu celo naklonjeni, zato da bi se povečala kupna moč naših državljanov, hkrati pa ne kaže zanikati vseh negativnih možnih posledic eh, znotraj skupnosti. Eh, na to odgovarja tudi načrt za zagon gospodarstva, ki ga predlaga komisija. In mislim, da je pri tem treba poudariti dve pomembni zadevi. Najprej treba eh, neutralizirati te javne naložbe, ki so bile na novo izračunane zaradi te specifične evropske situacije. In drugič, moramo se bolj zauzeti za zagon gospodarstva gospodarstva eh, in se na ta način boriti proti nevarnosti za deflacijo. Eh, spodbujati moramo torej javne naložbe in na tak način vzpostaviti eh, nek vzvod, ki bo lahko prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest in rasti. Aguilera Garcia. Hvala lepa in še zadnja na seznamu, gospa Aguilera Garcia hvala gospa predsedujoča želim obsoditi položaj družin žrtev frankizma v španiji v skladu z načelom spoštovanja človekovih pravic združenih narodov je eh, tudi zgodovinski spomin del eh, kulturne dediščine določene države in še zlasti, če je ta boleč in traumatičen, eh, pa je treba to upoštevati in zato je treba eh, zagotoviti podporo eh, družinam, ki so bile žrtve frankističnega režima, družinam, ki, katerih svojci so bili pokopani v skupnih grobiščih in ki še zdaj ne vedo, kje so. Eh, to je problem, ki ga je že eh, obravnavala in podprla mm, Andaluzija, eh, pa tudi nekatere druge avtonomne skupnosti. In, uh, Hkrati pa naša država ne dopušča možnosti za priznanje teh žrtev frankizma in zato želim to um, obsoditi pred uh, Evropskim parlamentom. S tem smo izčrpali seznam govorcev. Nadaljujemo jutri, 13. januarja, od 9. do 14.30 in potem od 15. do 20. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem zaključujemo ta del zasedanja. Želim vam lep večer.